to je sedaj mnenje naše politične skupine, ste to opravili zelo dobro, povečali ste prestiž tega dela, potem zelo dobro ste se odzvali na krizo v Libiji, naprimer, potrojili ste pomoč, ki jo nudimo v primerjavi, primerjavi z drugimi donatorji, naprimer ZDA. Sedaj pa nekaj vprašanj. Govorili ste o koordinaciji sodelovanju z EAS gotovo bo o tem govoril tudi komisar File in potem novo sporočilo o reviziji evropske sosedske politike. Ena ključnih sporočil bo povezanih z dejavnostmi, ki jih izvajate tudi vi v kolegiju komisarjev. Videli smo sporočilo o migraciji znotraj EU, to je nedavno sprejel kolegi. In tudi tukaj igra vaš rad ključno vlogo. Nekaj vprašanj. Smo sredi proračunskega postopka in odbor za proračun ima svoja stališča in zanima me vaše mnenje, če si ogledate, koliko sredstev je namenjenih vam. Prepričan sem, da to ne zadošča vašim potrebam, vendar pa povejte, nam, kako vam lahko še bolje pomagamo, ko pripravljamo proračun za naslednje leto in tudi v naslednji finančni perspektivi. Drugič, kako sodelujete z drugimi finančnimi institucijami, naprimer agencijami Združenih narodov, potem Mednarodnim uradom za migracije, dobro sodelujete z njimi. Vemo, da so sredstva Evropske unije namenjena določenim agencijam Združenih narodov znatna. In eh, radi bi pregled nad tem, torej, kako dobro sodelujete s temi mednarodnimi organizacijami, še prav posebno agencijami ZN. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Sela Franka. Kolega Gualtier je naslednji. Grazie. Hvala lepa, gospa komisarka. Pozdravljam vam tudi v imenu skupine socialistov in demokratov. Vesel sem, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi za delo, ki ga opravljate. Hvala lepa tudi za to zelo zanimivo predstavitev, ki ste jo podali. Najlepša hvala tudi za zelo dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom. Osebno se vam zahvaljujem tudi za to, ker se lahko danes z vami pogovorim o vsebini poročila o skupni varnosti in obramni politiki po Lizboni. Kolega Danžan je že omenil eno od tem, ki sem jo želel sami spostaviti. To je tema, pri kateri ste lahko sami predstavili svojo vizijo, svoj pogled in sicer odnos službo za zunanje delovanje. Moram reči, da je to pravzaprav značilnost današnjega sveta. Namreč oblikujemo celovit pristop. Vedno pravite mi, mi, mi, neodvisno od tega, ali gre za delovanje komisije, ali gre za, naprimer, delovanje misije EUFOR Libija, naprimer. Ne glede na to, ali gre za delovanja, ki niso pod strogim nadzorom komisije. To je pot, po kateri bi resnično morali iti naprej. Evropska unija je ena, stebri ne obstajajo več. Politike Evropske unije so samo različni instrumenti, ki nam služijo za to, da uveljavimo enotna načela, enotno vizijo, enotni skupni projekt, če mu lahko tako rečem. To resnično cenim, to vizijo cenim. Kako pa bo konkretno izgledalo združevanje teh nekdanjih treh stebrov? Mislim, da je to bolj kompleksno vprašanje, zato bi si želel, da bi se bolj poglobljeno lotili dveh vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na to, kot ste že sami omenili, usklajevanje humanitarne pomoči izven službe za zonanje delovanje. To razumemo, kajti na tem področju ima pristojnost Unija, imamo na voljo tudi poseben generalni direktorat, ki je zato zadolžen in ta generalni direktorat ni del službe za zonanje delovanje. Vendar, ko gre za odzivanje na krize, krize so zelo pogosto takšne vrste, da se v njih prepletajo različni elementi, naprimer nekatere najsreče. Na ali krize je povzročil človek, druge ne. Nekatere krize imajo tudi svoj politični vidik, imamo naprimer tudi naravne katastrofe, ki imajo politične posledice. Tako da so vse te povezave zelo, zelo zapletene. Zanima me konkretno, kako ta struktura za krizno odzivanje, ki je bila vzpostavljena znotraj komisije, deluje z odborom za krizno upravljanje, ki deluje znotraj službe za zonanje delovanje. Kako boste ti dve enoti delovali, kako boste med seboj sodelovali, ali boste res znotraj službe za zonanje delovanje vzpostavili takšen krizni center, kot ste ga omenjali. Ali bomo torej imeli dve ločeni strukturi, ki bosta logistično in operativno ločeni. Ena struktura bo delovala znotraj komisije, druga znotraj službe za zunanje delovanje. Ali bomo razdelili tudi naloge med ti dve strukturi? Naprimer, ena se bo ukvarjala z eh, nudenjem pomoči, druga se bo bolj ukvarjala s pravnimi vidiki humanitarne pomoči. Ali bo ena služba delovala oziroma ena struktura delovala znotraj komisije, druga znotraj službe za zunanje delovanje in bo torej pod nadzorom sveta, ali bo sta ti dve konstrukciji, ti dve strukturi uh, delovali na podlagi različnih pravnih podlag, se vam ne zdi bolje, da bi združili ti dve strukturi, ki bi resnično lahko zagotavljali vse tisto, kar potrebujemo, da bi se lahko odzivali na vse potrebe komisije in sveta. In ta struktura, združena struktura, bi potem koristila vsem službam v Evropski uniji. S tem bom zaključil. Bene, al col- Hvala lepa, kolega Weigl. Hvala predsedujoči. Gospa komisarka v ta, to komisijo in sem vam izredno hvaležen za vaš angažiran, eh, dobro argumentiran in za veliko dobro, dobre volje osebnega prizadevanja eh, podložen nastop in, in, in, in delo v teh v tem prvem obdobju vašega vodenja resorja. E, očitno je in tudi iz razprav naših kolegov, ki so vam postavili vprašanja prej, da je obstaja direktna korelacija z številom katastrof, številom novih problemov, s katerimi se ukvarjate in e, z rastjo naših evropskih institucij, e, potrebo po koordinaciji in seveda ta potreba je tudi pogojena s tem, da imamo v tem mandatu nekaj izredno aktivnih eh, komisarjev, ki se trudijo na svojih področjih narediti kar največ. Ampak mislim, da se vse to, ko govorimo o humanitarni eh, krizah in angažiranju Evropske unije, se srečuje na projektu eh, skupne Evropske unije skupnega evropskega centra, eh, European Emergency Response Center. Ko bomo imeli to institucijo in jaz bi vam dal priznanje za to, kar delate na tem, da se, da se ustvari tudi pravni eh, okvir za začetek delovanja takšne institucije, potem bo veliko lažje doseči tisto, kar si želimo, še večjo učinkovitost Evropske unije na humanitarnem področju, ker ko gre za za kvantitativne podatke in, in pokazatelje je očitno, da smo lahko sami s seboj zadovoljni, da smo lahko tudi ponosni na to, kar Evropska unija na tem področju daje. E, jaz bi vas postavil eno konkretno vprašanje, ki zadeva sodelovanje vojaškega faktorja z civilnim faktorjem. V moji državi vodimo, vodimo te dni živahno razpravo o tem, da bi se Slovenija morala bolj angažirati v, v reševanju humanitarne krize, konkretno v reševanje človeških življenj, eh, nesrečnikov, ki bežijo iz Afrike proti Evropi in veliko jih pri tem na, na najbolj tragičen način izgublja življenje. Imamo vojaško ladjo, ki je usposobljena za civilno reševanje, za civilne misije. Obstaja tudi načelna pripravljenost vlade, da se vključi na ta način v, v humanitarno eh, akcijo. Prosim bi vas, ali po vašem mnenju prvič obstaja potreba, drugič obstaja možnost, tretjič ali obstaja eh, eh pravni okvir, institucionalen okvir, v katerem bi bilo takšno eh, angažiranje možno. Eh, če ga ni, bi vas prosil, da v sodelovanju z vašimi kolegi, komisarji oziroma komisijo poskušamo najti neko rešitev, ki bo že anticipirala pravzaprav idejo skupnega evropskega nastopa, tudi ko gre za sodelovanje vojaško-civilno in za, za delo, učinkovito delovanje na humanitarnem področju. Hvala lepa. la risposta al commissario Giorgi. Komisarka Georgijeva, izvolite. Very much for, for the... Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Kar se tiče vprašanj gospoda Sarafranke, gre za najprej usklajevanje za zonanje službo za zonanje delovanje, tudi s komisarjem Fülem, Pibaksom, glede migracij s komisarko Malmström. Torej, gotovo smo se zelo dobro usklajevali, kar se tiče prepoznavanja področji, ki so ključnega pomena za hiter in dober odziv na krize in katastrofe. Ko smo si ogledali vsa področja dela pri komisiji in ko smo identificirali 25 od 26 področji, ki potrebujejo interakcijo. Torej, kdo ni vključen na to usklajevanje? Komisar za konkurenčnost, Almunija, edino z njim ni bilo potrebno sodelovati. Če si ogledamo področje preventive, potem potrebujemo tudi izobraževanje, naprimer. In vse to smo torej sami opravili. Seveda pa tisti, ki smo odrasli v komunističnem režimu, vemo, da smo vsi enaki, nekateri pa so bolj enaki od drugih. Bolj enaka področja za nas so seveda zunanje delovanje, razvojno sodelovanje in notranje zadeve. To so tri področja, s katerimi se zelo tesno usklajujemo. Imamo naše prednostne naloge in ugotovili smo tudi, kje lahko skupaj naredimo več. Torej, priznam, delo še poteka, vendar pa to je področje, kjer smo že upravili kar nekaj dela in dosegli kar nekaj napredka. S komisarko Malmström, naprimer, zelo tesno sodelujemo tako pri nedavni krizi v Libiji, pa tudi širše pri prepoznavanju dejstva, kako lahko nov eh, centr za hitro odzivanje tudi hitro in eh, odločno se odzove. Seveda pa je vaše vprašanje spodbuda, da storimo še več. Kar se tiče Agencije Združenih narodov, da, približno 40 odstotkov naših dejavnosti izvajo Agencije ZN. OCIHR je najpomembnejša, podpiramo jo politično in tudi finančno. Nedavno sem bila v Izraelu na okupiranih palestinskih ozemnih, in sem šla skupaj s predstavnikom Združenih narodov, zato da bi pokazala, da delujemo skupaj. Kar se Libije tiče, smo tudi torej, sodelovali zelo dobro. UNICR je zelo pomemben za sodelovanje na tem področju. Agencija Združenih narodov ima določeno učinkovitost, kar se tiče odzivanja na humanitarne nesreče, vendar pa sem želela, da smo konstruktivni, ko sodelujemo. Mi sodelujemo naprimer pri obladovanju kriz, pri kompleksnih krizah in po velikih nesrečah. Želimo si, da bi tako dosegli visoko kakovosten odziv. Kako bomo pomagali? Imeli bomo stand-by zmogljivost, ki bi jo lahko uporabili v 24 urah, če bo potrebno. UN ima v Libiji specifično težavo, to je odgovor na iraško krizo. Zelo težko je dobiti varnostna dovoljenja za osebe ZN, da bi lahko darovali na terenu samem. Mi smo v Bengaziju, Združeni narodi ne, in torej kaj smo ponudili? Usklajevanje, tako da je sedaj to zagotovljeno. Seveda pa to seveda ne pomeni, da ne želimo, da bi našli rešitev to znotraj Združenih narodov. Absurdno je, da torej nismo na vzoči, ko smo najbolj potrebni in tukaj želimo naprede. Kar se proračuna tiče, smo pozvali k temu, da bi naš proračun znašal milijardo evrov kot minimum, ki ga potrebujemo objektivno gledano za upravljanje našega dela. To temelji na zgodovinskih podatkih. Milijardo ali nekoliko več smo porabili lani, 1,1 milijarda evrov in prihajamo iz Svetovne banke in če je nekaj ključnega pomena za proračun, potem to imenujemo temeljni proračun. Toliko torej namenjamo vsako leto. Zakaj moramo porabiti rezerva vsako leto. Zakaj to ni del temeljnega osnovnega proračuna? Mislim, da ljudje že priznavajo, da je to potrebno. Letos pa imamo 850 milijonov evrov in lahko vam zagotovim, da bomo spet potrebovali rezerve, da bomo izkoriščali rezerve, že sedaj jih. Vendar pa odločno se zauzemamo za to, da bi zaščitili nujne zadeve in odločno se zauzemam za to, da bi to rezervo povišali. Ne vemo, kaj nam lahko prihodnost prinese. Dobra stvar pri rezervah je, da če je ne potrebujemo, je ne uporabimo. Fiskalno sem zelo previdna. In ko bomo naslednje leto spet eh, obravnavali naše predloge v odzivu na nesreče, kako lahko naša sredstva ustrezajo potrebam, bo seveda potrebno podati nove predloge, vendar pa ne moremo si privoščiti, da ne bi imeli na voljo sredstev za upravljanje dejavnosti, ki jih moramo upravljati. Odgovor na vprašanje gospoda Gualterija. To je zelo dobro vprašanje. Namreč, ali lahko ustvarimo en centr za odzivanje na nesreče, ki bo uskleval vse dejavnosti. Obiskala sem države članice, pa tudi nekatere večje države ZDA, Rusijo prejšnji teden, da vidimo, kako so oni organizirani. Običajni pristop, ki se zdi najboljši, je, da imamo eno središče za civilne in humanitarne operacije za prvi odziv, potem pa še politično središče za odzivanje na krize. Nedavno smo videli predsednika Obamo v svojem kriznem središču, mislim, da je to bilo v Beli hiši. Seveda je ta, to središče veliko bolje opremljeno kot to, kar imamo mi predsednik Obama. Torej, predsednik Obama je bil na vzoču FEMI, to je njihov federal, njihovo federalno središče za odzivanje na civilne nesreče. Jasno je, da moramo dati biti jasno razdeljeni, civilno, humanitarno, to je en vidik. Tukaj je en niz ciljev in dejavnikov, in v politični krizi bi se zgodilo to, da bi vodja Feme morda sedel v dvorani, kjer politični in vojaški veljaki odigravajo najpomembnejšo vlogo. To je v bistvu smer, v katero gremo. V našem primeru imamo v Evropi tudi zelo specifične faktorje. naše službe se odzivajo tudi na nesreče znotraj Evrope, poplave, potem ta rdeča brozga na mačarskem in sedaj tudi izbruh vulkana na Islandiji, če je Islandija zaprosila za pomoč, bomo seveda pomagali. In zato je zelo pomembno, da imamo ta vidik tudi v službi za zunanje delovanje. To, kar sem videl v Italiji, ZDA, v Rusiji je, da kar se humanitarnih naravnih sreč tiče, imajo svoje krizna središča. To je povezano z bolj političnim središčem, ki ga tudi imajo. Torej, kje je potrebno praviti še kaj nekaj dela? Pri vključevanju drugih kriz, kot je kriza glede preskrbe živili, ko smo imeli polizanorih kravov. Kaj se je zgodilo na komisiji, je bilo to, da se je pojavila velika kriza in potem so pripravili središče, nadzorno središče za prihodnost. Sedaj to imamo in sedaj se pogovarjamo o tem, ali bi lahko vse to združili v komisiji v enotno središče za odzivanje. Potrebno je biti racionalen, potrebno je upraviti analize. O tem smo se pogovarjali s podpredsednikom Ševčovičem in temu cilju ocene, kako bi se tega lotili, sledimo. Kaj se tiče vprašanja gospoda Vajla, pa cenim dejstvo, da vedno več ljudi sprašuje potem, kako bi lahko postali del usklajenega evropskega odziva. In eh, cenim, da se tudi v Sloveniji tako razmišlja. Kar se specifičnega vprašanja tiče, ali je lahko pomorska, torej lahko ladja, tudi del rešitve težav, ki jih vidimo, ko ljudje umirajo na poti v Evropo. Da, možno je, vendar pa najprej, ali imamo pravni okvir, da, to je Frontex, vloga Frontexa je, da na zahtevo držav članic pomaga. Tako, kar se tiče varnosti, pa tudi, kar se tiče reševanja življenj, če je po to potrebno. To se sproži na prošnjo države, ki se sooča s težavo, v tem primeru Italija. Če Italija zaprosi, potem lahko to ladjo vključimo v del operacije Frontexa. Za nas, za humanitarno skupnost, pa se skupaj zgleda sledeče. Uporabljamo vojaška sredstva za to, da pomagamo pri civilnem nadzoru, naprimer v Pakistanu, ko naprimer pomagamo pri pretovarjeno tovora na vojaška letala, potem v Libiji uporabljamo vojaške radije za reševanje ljudi za evakuacijo državljanov tretjih držav. Najpomembnejše vprašanje je, da mora to biti pod civilnim nadzorom. Torej, da humanitarna operacija ne postane vojaška. Želim pa se zahvaliti vojaškemu osebju EU. Zelo dobre odnose imamo. Imamo zelo jasen protokol, način delovanja in kar nekajkrat so njihovi uradniki postali tudi uradniki za stike v naših operacijah v križnih razmerah. In odlično bi bilo, če bi lahko države članice tudi vstopile v ta sistem usklajenega odzivanja, kajti to seveda pomeni reševanje življenj in zagotavljanje več pomoči. Grazie, Hvala lepa sledi naslednji krok vprašanj. Najprej kolegica Kilnilsen iz skupine zelenih. Hvala lepa. Gospa komisarka, najprej najlepša hvala za to izvrstno predstavitev. Moram pa vam tudi čestitati k imenovanju komisarke leta. Moram reči, da sem zelo zadovoljna s tem. Prvo vprašanje se nanaša na civilno-vojaško sodelovanje znotraj Evropske unije obžalujem, da nimamo na voljo dovolj civilnega osebja za civilne misije. Zato me zanima, kaj nameravate storiti, zato da bi se stanje izboljšalo. Rekli ste, da ste odpetovali v Palestino, da ste obiskali palestinska ozemlja, da ste obiskali tudi Šekžara v vzhodnem Jeruzalemu, srečali ste se z družinami, ki jih redno izganjajo iz njihovih domov, da ste se srečali tudi z družino beduinov, ki so jih izgnali iz njihovega doma, govorili ste o Gazi. Rekli ste, da se ne soočamo z naravno katastrofo, temveč s političnim problemom v tem delu sveta. Strinjam se s tem, kar ste povedali proti koncu, namreč, da humanitarna vprašanja ne bi smela postati politično orodje. Blokada Gaze gre za nezakonito blokado, ki povzroča katastrofalne humanitarne razmere. Deset odstotkov pomoči gaze je bilo, oziroma deset odstotkov humanitarne pomoči je takrat šlo v gazo, danes v gazi potrebujejo 60 do 70 odstotkov pomoči. Ogromno sredstev gre za humanitarno pomoč, ki jo namenjamo palestincem, tudi v številnih begunskih taboriščih. Če ne bomo uporabili rezerv, kot ste sami povedali, potem bi morali ponuditi politični odgovor na to stanje. Mislim, da to stanje ne bi smela več dolgo trajati, zato ker gre za politični problem. Evropska unija pa se nanj odziva s humanitarnimi rešitvami. Pri tem vprašanju bo treba doseči napredek. Se upravičujem, ker sem tako neposredna, ampak Izrael ste prosili v imenu Unije, da prekine s to blokado. Mislim, da ne bi smeli biti zadovoljni samo s tem, da se pogovarjate, temveč bi morali veliko bolj odločno okrepati proti Izraelu, proti nezakonitim naselbinam in tem, tej nezakoniti blokadi. Še nekaj bi rada omenila, kar me močno skrbi. Evropska unija trenutno izgublja svojo verodostojnost v očeh evropskih državljanov. Prav zaradi tega vprašanja ta politična paraliza, v kateri se je znašla Evropska unija za voljo te situacije, je vse manj razumljiva in predvsem vse manj sprejemljiva za evropske državljane. Kot veste, bo k malu odšel nov ladijski konvoj v Gazo. Konvoj se stavljen iz 15 ladij. Na teh ladjah bodo nenasilni državljani ki se bodo zauzemali za odpravo blokade v Gazi, zauzemali se bodo za to, da se čim hitreje zaključi to stanje, ki se samo slabša. Gospa Ešten je rekla, da to ni ustrezen odziv. Morda res ne, ampak civilna družba skuša na human, nenasilen način odgovoriti na ta res neuzdržen položaj. V zadnjih mesecih sem bila večkrat v Gazi, moram reči, da je vsak obisk gaze neuzdržen, zato ker se situacija vedno bolj slabša. Zato vas sprašujem sledeče, gospa komisarka. Lady Ashton je rekla, da ta konvoj ladi ni ustrezen odgovor, kljub temu, da bodo regionalni in lokalni izvoljeni predstavniki, evropski poslanci in drugi podprli konvoj nenasilnih državljanov, ki se zauzemajo za mir. Zanima me, kaj boste storili za to, da preprečite, da bi prišlo do drame, ki se je zgodila lani, ko je tja potoval konvoj ladi. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Galar. Ja, Hvala lepa. Morda odziv na predhodnico. Pripričan sem, da komisarke ne boste izrabili za politično akcijo, zato mislim, da vem, kako bo odgovorila, vendar pa ne želim predidevati tega. Najprej hvala lepa za vašo odločenost in za pripravljenost na delo. To kažete od samega začetka. Mislim, da lahko vidimo, da imate jasno usmeritev, veste, kam želite iti in kaj, česa si želite na splošno. To je torej služba, kjer tudi uradniki vedo, zakaj gre, za razliko od eh, včasih predvsej birokratskih aparatov in služb. Zato torej čestitke. Najprej splošno vprašanje, kar se tiče različnih instrumentov, ki jih imamo na voljo. Po eni strani imamo humanitarno pomoč, to deluje, to dobro poteka. Dolgoročno imamo tudi instrument razvojne pomoči v državah članicah. Med eh, humanitarno pomočjo in razvojno pomočjo pa imamo potem seveda čas obnove. Vendar pa tukaj se mi zdi težava sledeča. Komisija teh instrumentov ne more uporabiti tako hitro po fazi humanitarne pomoči, kot bi bilo potrebno. Instrument za razvoj je težko usposobiti, traja to leto ali celo več. In potem se časih tudi uporablja instrument za stabilnost, vendar pa ta nima na voljo veliko sredstev. Moje vprašanje, torej ta problematika, različni instrumenti, različna sposobnost uporabe teh instrumentov, ali se o tem tudi razpravlja v kolegiju komisarjev in ali bi bili pripravljeni iz vaših izkušenj spodbuditi razpravo, da bi dejansko po humanitarnih dejavnostih pravočasno začeli z obnovo in namenili dovolj sredstev instrumentom. Potem pa še konkretno vprašanje o Libiji. Eufor ste dejali, je pripravljen, bo pa izveden samo, če ne bo omogočen dostop do humanitarne pomoči. To je jasno. Odločitev o tem pa je sprejeta strani oče. Sedaj pa moje vprašanje, ali bo oča od CHA to odločitev sprejela neodvisno od političnih intervencij Rusija, Kitajska, ki lahko porabita tudi veto, ali menite, da bo torej trditev, da humanitarnega dostopa ni več na voljo, da bo to sprejela oča sama, ali bomo morali mi v primeru, da boste vi videli, da ne gre več, da se povoča noče odločiti, da bi to potrdila, da bi torej EUFOR spodbudili in začeli tudi brez oče. Grazie, kolega Gal. Hvala lepa. Kolega Galer, kolega Kirilo je zadnji v tem drugem krogu. Thank you, president. Hvala lepa, predsedoči, gospa komisarka. Navdušila me je vaša zanimiva predstavitev in uh, velikanska pa je ta izjiv, s katerimi se soočate, včasih tudi nepripravljeni. In uh, delo, ki ga pravite, zato bi se pripravili, imenujemo Evropski odziv. Imam dve vprašanje, dve točke, na kateri bi se navezal. Prva je nadaljevanje tega, kar je dejal predhodnik glede Libije. Seveda si ne želimo gledati obvez glede zunanje politike, vendar pa kar se dostopa do okoljenih ljudi tiče, veliko je skupnosti blizu Tripolija, ki so že dramatično pozivali k pomoči že dva meseca. Primer Libije je zelo zanimiv primer sodelovanja, ker pač, kot so dejali, ne moramo biti na zoči na terenu samem ali lahko uporabimo možnost, da bi ponudili pomoč iz zraka, potrebujejo vodo, hrano, zdravila, da bi odvrgli pošiljke z letal. In potem drugo vprašanje je bolj enostavno, vendar pa vedno, ko se zgodi, se to ponavlja. Sedaj smo pred poletjem in lahko načrtujemo, da bo prišlo do gozdnih požarov vsaj nekaj držav Evropske unije. Kaj bomo storili na skupni evropski ravni? Kajti to je nekaj zelo pomembnega za naše državljane, da vidijo, da smo solidarni, da delujemo na evropski ravni. In to redko vidimo. Ponavlja pa se vsako leto. Torej, enostavno bi bilo to načrtovati, usklajen odgovor, ko bi pokazali, da je Evropa enotna in bi državljani lahko videli Evropo kako skupno ukrepa. Grčija je prosila, na primer, za pomoč Rusijo, torej tudi države izven EU. Ne gre samo za velikanske katastrofe, gre za nekaj, kar ima seveda tudi politične implikacije. Hvala lepa. Uh, Komisarka, prosim. Uh, uh, kar se tiče gospe Nilsen, najprej. naj spregovorim širše. Ali imamo civilno vojaško doktrino? Kako delujemo? Odgovor je da. Imamo. Temelji na treh temeljih. Prvi je sledeč. ZN se je strinjala glede smernic, kako bo civilno vojaško sodelovanje potekalo. Mi v Evropi smo zavezani tem smernicam. Te opredeljujejo koncept izhoda v sili, ko se uporabi vaška sila, prav tako to, da je humanitarno pomoč potrebno ponuditi pod civilnim nadzorom. In razlog za to je, da želimo vedno izkoristiti vse možnosti za to, da bi dosegli ljudi, kajti tako zaščitimo življenja humanitarnih delavcev, želimo biti neutralni, to je eno najbolj nevarnih, eden najbolj nevarnih poklicev na svetu. Več humanitarnih delavcev je lani umrlo kot eh, mirovnih vojakov Združenih narodov in verjetno bo letos spet tako. Potrebno pa je to zagotoviti tudi zato, ker če tega ne bomo storili, bomo seveda povzročili negativno zglede in to bodo potem ljudje izkoriščali. Pomislite na Sudan in druge predele. Če mi sami ne bomo disciplinirani in obogali teh smeric, potem bomo šli na. Potem bodo ravno ti ljudje to izkoristili. Potem je drugi temelj eh, naš odziv glede humanitarne pomoči v Evropi. In potem tretji temelj, precedens, ki smo ga imeli v preteklosti, ki kaže na to, kako smo uporabili načelo izhoda v sili. In seveda, ta precedens je izredno koristen za vse nas. Razmere se seveda spreminjajo, vendar pa iz vsakega dogodka se kaj naučimo ko sem bila na okupiranih palestinskih ozemljih v Izraelu kot eh, komisarka za humanitarno pomoč, sem bila tam zato, da torej zagovarjam najbolj ranljive. Najbolj ranljivi so bili na 62 odstotkih Zahodnega brega, predvsem je šlo za beduinska plemena, redko naseljeno področje in naše glavno sporočilo je bilo, da naj nam prosim dovolijo, da bi imeli zagotoven prost, prosto gibanje in da bi se lahko odzvali na zahteve po pomoči. Potem tudi v Jeruzalemu imamo starejše ljudi, ki so jih izselili svojih domov. In tudi v Gazi je, so razmere postale slabše. Odločitev junija lani pomaga sicer, ki jo Izrael sprejel, več hrane pride v gazo in bolj enostavno, vendar pa ekonomske dejavnosti še ne delujejo tako, kot bi morale. In seveda je potrebno zagotoviti dostop do gaze, šele potem lahko humanitarno pomagamo. To je seveda politična odločitev, vendar pa to ni moje delo. Moja dožnost je, da mi dobro upravljamo delo. Lahko rečem, da naša pomoč dosega ciljno publiko, torej najbolj ranjivo prebivalstvo, tiste, ki so jih naprimer izselili iz domov, ki nimajo kje živeti. In gre predvsem za pomoč v hrani in psihološko pomoč v gazi, naprimer. mislim seveda, da je to predmet političnih pogajanj, da mora to obroditi sadove. Moj vtis pa je bil, da so palestinci in njihovo vodstvo menili, da morajo septembra imeti volitve. Ali se bo to zgodilo, ne bomo videli, pa tudi izraelsko vodstvo še vedno skuša ugotoviti, kaj točno pomenijo dogodki v arabskem svetu. Izrael ima seveda lastne pomisleke glede svoje varnosti. Obiskala sem eno vasi, ki so jo iz Gaze precej bombardirali. Ljudje se igrajo v bunkerju, seveda to ni normalno, da se v lepem sončnem vremenu otroci igrajo v bunkerju. Moj pomislek pa je bil, da je toliko palestincev ki trpijo. In seveda odločitev je politična. Kar se tiče vprašanja gospoda Galerja, najprej cenim, da ste prepoznali dobro delo našega osebja. To so pogumni ljudje, 300 ljudi, ki dela po vsem svetu, jemno na zasedenih ozemljih in v Sudanu, naprimer, pa tudi zavrujem. Torej, to so pogumni moški in ženske in seveda jih moramo podpirati. Zastavljali smo si že vaše vprašanje. Trenutno lahko humanitarno pomoč hitro zagotovimo. Lahko spremljamo odločitev v 24 urah sem edina komisarka in pogosto moram spremljati take odločitve. Vendar pa potem naše delo traja 6 do 9 mesecev, maksimalno, včasih tudi nekoliko dlje. Potem pa so razvojni instrumenti tako počasni, da nastane vrzel. S komisarjem Pibalksom imamo dve prednostni področji za eh, razvoj, za zmanjševanje tveganja za nesreče in za uh, torej pomoč nasplošno. Če bi uporabila svoje ozadje v Svetovni banki, bi dejala, da potrebujemo še en instrument, prožen instrument, ki bo premustil ta razkorak, ko torej gre za to, da zagotovimo hitro obnovo, ko lahko potem razvoj in humanitarna pomoč zagotovita uspešno delovanje. Zelo tragično je, ko smo v Darfurju, v taborišču, ki mu pomagamo, vendar pa jim zagotavljamo torej hrano in tako dalje, vendar pa jim ne moremo zagotavljati bolj dolgoročne prihodnosti. In torej živijo v pogojih, ki seveda dolgoročno nimajo prihodnosti. To je seveda grozno in o tem sem govoril tudi z Bobom Zerikom, mojim predhodnim šefom Svetovne banke in eh, o tem sedaj pogosto govorim. Vendar pa seveda potem mi govorijo, da novih instrumentov ne potrebujemo pravna kultura, ne vem ali jo poznate, je taka, da če želimo služiti ljudem, moramo torej ustvarjati nove instrumente. Sicer bomo vedno imeli te težave, da se humanitarna pomoč konča, razvojne pomoči pa še ni. Bolj pozitivno imamo torej področja, kjer eh, s komisarjem Pibaksom želiva se odločno odzvati. Naprimer, Slonko še na obala, tukaj imamo humanitarno pomoč, 60 milijonov evrov on pa ima 180 milijonov evrov za razvojno pomoč. Skušamo torej že na začetku se usklejevati in poročali vam bomo, ali nam je uspelo in česa smo se naučili. Potem še vprašanje gospoda Kirilova. My, my, my. Torej, kar se vprašanje glede oče tiče, pa še eno vprašanje, aha, eufor in še nekaj. Aha, sedaj so mi povedali. Se upravičujem, nekoliko sem pomešala vprašanja. uh, <laughs> uh, on, uh, uh, oče... Kar se tiče oče in euforem trenutno je še vedno humanitarni dostop otežen, vendar pa še vedno je na voljo. Oča poskuša izpogajati možnost, da bi zagotovili humanitarno pomoč še bolj učinkovito, torej dostop ali je na voljo ali ga ni in ali bo ta dostop zagotovljen še na boljši način. To moramo zagotoviti. In kaj se zgodi, če nas oče pozove po trenutnem mandatu? Ko, torej, ne smemo biti navzoči na kraju samem. Kaj lahko torej storimo, še, če se NATO ne počne, razen če bo do Združenih narodov spremenili resolucijo? ko bodo dovolili navzočnost, mislim, da bi se EUFOR soočal z resnimi težavami. Še vedno je dobro imeti dodatno možnost. Vendar pa najbolje je, da si zagotovimo humanitarni dostop. Kirilov je vprašal ali bi bilo možno torej zagotavljati pomoč tudi z letali. Zaenkrat nismo prosili NATO, da bi naj to storili, kaj ti na ozemljih, ki jih nadzira Gaddafi, ne vemo, kdo bo to pomoč dobil. In velika verjetnost je, da si bi to prilastili Gaddafijevi ljudje, vojska, ki bi prvi prispeli na prizorišče. kar vidimo in to, kar je, tukaj to govorim zaupno, je, da UNIHCR in nekatere druge organizacije imajo dostop na kraju samem do ljudi. Tega ne oglašujejo, o tem ne govorijo veliko, ker jih pač skrbi varnost osebja in ne želijo torej tega izpostavljati in jih ogrožati. Vendar pa torej imamo še določene možnosti dostopa. In kaj je bilo naslednje vprašanje? Aha, seveda, se upravičujem. Rada bi se zahvalila parlamentu, kajti vaša pobuda je bila, da bi se borili proti koznim požarom. Sedaj se bomo skušali naučiti nekaj iz preteklosti in bomo videli, kako se odzivati v prihodnje. Naše države članice imajo več zmogljivosti, vendar pa. Moram reči, da nič ni narobe, če nam pomaga Rusija. Kar se tiče Rusije, je Rusija zelo dobro opremljena za boj proti goznim požarom. In z ministrom smo se v Rusiji pogovarjali tudi o tem, kako bi torej imeli sporozume o sodelovanju. Kar se solidarnosti, domače solidarnosti tiče, pa je potrebno še kaj nekaj postoriti. Če mi dovolite, bi pozvala parlament. Imamo solidarnostni sklad v Evropi. Namen tega sklada je, da če pride v določeni državi do katastrofe, ki stane več kot nič, sera šest BDP-ja te države, da Evropa pokaže solidarnost. Vendar pa ta sredstva se sicer sprostijo, ampak traja zelo dolgo, da potem dosežejo državo. Poplave v Romuniji, na primer, se potem nadaljujejo in pridejo v Moldavijo. In v 24 urah jim lahko zagotovim pomoč, Romuniji pa ne. Moldaviji namreč. In mislim, da je to absurdno. Mislim, da moramo oživiti solidarnostni sklad, ki bo imel tudi komponento za hiter odziv, tako da bomo lahko solidarnostni znotraj EU, tako kot smo solidarnostni izven EU. Tako da tudi interno še vedno je potrebno precej postoriti, vendar pa ne bi našega odzivanja na katastrofe omejevala samo na EU, gledamo širše, z Novo Zelandijo in Avstralijo se pogovarjamo o zanimivi zamisli. Ko imamo mi poletje, imajo oni zimo in obratno. In njihove ekipe za boj proti gozdnim požarom bi lahko delovali tukaj, naše pa pri njih. In to bi potem bil torej dogovor o sodelovanju, o katerem razpravljamo. V svetu, ki je tako nepredvidljiv, kje in kakšna bo naslednja nesreča, moramo sodelovati globalno. In to mora biti naš skupni izjiv na humanitarnem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa kolega Danžan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, najprej hvala lepa v imenu vseh kolegov in kolegic. Bili ste zelo jasni v svojih pojasnilih. Hvala lepa tudi za predstavitev. Najlepša hvala za vse vaše odgovore, ki so bili zelo podrobni, zelo dobro opredeljeni. Rekli ste, da so odzivi v okviru humanitarne pomoči in v okviru nudenja pomoči odzivi, ki ne bi smeli biti politizirani. Vendar je Evropska unija dolžna odgovoriti tudi s političnimi ukrepi. Gospod Salafranka je že povedal, da na gospodarski, monetarni, finančni, politični ravni včasih težko kot Evropska unija izrazimo enoten glas in pokažemo solidarnost. Področje, za katerega ste vi zadolženi, pa je področje, na katerem lahko evropskim državljanom pokažemo, da znamo biti solidarni, da solidarnost obstaja in da je učinkovita. Tako da vi imate dejansko zelo pomembno ulogo ki jo morate odigrati. Poslanke in poslanci si želimo, da bi čim hitreje začeli izvajati to politiko z enakim zagonom kot ostale politike. Če bo treba, bi se morali odzivati tudi na vojaški ravni, kot smo to storili v Libiji. Še enkrat hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka, in k malu nasvidenja. colleghi, prima di passare al Kolegice in kolegi, preden gremo na točko 12 na dnevnem redu, povratne informacije o ad hoc delegaciji v Albaniji 6. do 9. maja, ki bo predstavil predsednik delegacije Eduard Kukan, bi rad pozdravil še poslance iz Bosne, ki danes sodelujejo na naši razpravi oziroma ji prisostvujete. Mi lahko pomahate, da vas vidim. Uh, Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Sodelovanje s parlamenti iz vaše regije je za nas politična prednostna naloga. Vaša današnja prisotnost pa kaže na to, kakšen interes kažete za Evropo. Upam, da boste uživali v današnji razpravi. Torej, gremo naprej na ad hoc delegacijo v Albaniji, ki je potekala od 6. do 9. maja. V Albaniji so potekale občinske volitve. Z veliko mero zaskrbljenosti smo spremljali razvoj dogodkov. Ugotavljamo, da je v tej državi tudi vse več političnih napetnosti. V Tirani je nedavno prišlo tudi do javnih protestov. Predsednik Baroso in komisar Füle sta se odločila, da bosta odložila ta obisk, ki ste ga načrtovala na poznejši datum. Kolega Kukan je z veliko mere diplomacije vodil to našo delegacijo v Albaniji, tako da mu kar predajam besedo, da nam pove, kaj se je dogajalo. Izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil kolegom iz različnih političnih skupin, ki so izrazili zanimanje za te volitve in tudi za njihovo podporo med to misijo. Evropski parlament je sklenil odposlati ad hoc delegacijo v Albanijo, ki naj bi opazovala lokalne volitve, ki so potekale 8. maja leta 2011. Ad hoc narava delegacija je seveda pomenila, da je delegacija manjša, imeli smo le štiri člane, prav tako pa smo imeli drugačen status, kot ga imajo običajne uradne misije za opazovanje volitev Evropskega parlamenta. Sam sem predsedoval tej delegaciji, imeli pa smo še uh, Juko Štajnruka, iz, potem iz Grčije poslanca, Miha Tr Trnopolisa iz Grčije, uh, tako da še tri druge poslance. Želeli smo se, se postati s civilno družbo eh, glavnimi političnimi silami in tudi predstavniki drugih političnih eh, strank oziroma eh, akterjev na dan volitev. Potem smo hoteli obiskati tudi volilne um, volišča in potem podati poročilo odboru AFET. Nismo pa hoteli oceniti samega volilnega procesa. S tem sem tukaj citiral uh, pismo predsednika Buseka, ki ga je poslal gospe Topali, eh, predsednici Javanskega parlamenta. Srečali smo se s številnimi sogovorniki, vodi političnih skupin, vodijo delegacije Evropske unije, kot tudi z drugimi predstavniki diplomatske skupnosti, z mediji in tudi s predstavniki civilne družbe. Med razpravo smo izvedeli za politične napetosti in tudi za polarizacijo volilne kampanje. Socialistična opozicija je obtožila, um, da je prišlo do poneverb um, osebnih izkaznic in tudi do pritiska na uradnikov. Obiskali smo potem volišča v Tirani in tudi drugih delih Albanije. Na podlagi naših uh, opažanj na voliščih lahko povem, da je bil volilni proces nasplošno urejen in tudi voden na miren način. To so pozdravili vsi člani delegacije. Zaradi politično polarizirane situacije v državi in zaradi ekstremne politizacije volilne kampanje. Več vprašanj oziroma problemov pa smo opazili, ki jih je treba vsekakor omeniti. V več primerjih smo opazili, da je prišlo do tako imenovanega družinskega uh, glasovanja. Prav tako je prišlo do neprimernih ravnanj pri zapiranju volišč. Um, dolge vrste voljivcev smo opažali na številnih voliščih. Potem tudi štetje glasov je bilo eh, decentralizirano in to so izpodbijale nekatere skupnosti in to je seveda privedlo tudi do določenih zamud pri štetju, še zlasti v um, glavnem mestu v Tirani, kjer je glas, eh, štetje glasov trajalo zelo dolgo in. Prvo, prvi rezultati so bili objavljeni šele 14. maja. In na podlagi, teh štet, na podlagi tega štetja je gospod Edi Rama, kandidat, uh, imel deset glasov prednosti. Nam se je zdelo, da so volitve torej urejeno in mirno potekale, kot sem že rekel. Uh, opaziti je bilo mogoče nekaj eh, napredka, tudi tistega, ki je bil omenjen eh, strani volilne misije ODHR. Rad bi podaril, da so vsi sogovorniki v Albaniji pozdravili prisotnost Evropskega parlamenta med volitvami tam. Zato menim, da predsed, eh, prisot, skupnost, um, opazovalce iz mednarodne skupnosti pomeni nekaj koristnega in tudi uh, dobrega. Torej, izpolnili smo svoj mandat, ampak zaradi dogodkov v tej državi po volilnem dnevu, mislim, da ne morem končati s tem pročilom že na tej točki, temveč da vam moram podati nekaj novih uh, informacij. Torej, po volilnem dnevu opažamo slabšanje položaja v državi. Nadaljni razvoj se je zgodil potem, ko je osrednja volilna komisija objavila prve rezultate 14. maja. Gospod Baša je bil prej župan Tirana in tudi predsednik zavezništva državljanov in zahteval je ponovno štetje glasov in je povedal oziroma trdil, da so določeni volilni lističi se založili, da so bili dani v napačne volilne skrinice. In potem se je volilna komisija odločila, da bo prišlo do novega štetja, vendar se to ni zgodilo brez kontroverzije. Končni rezultati naj bi bili objavljeni na določen dan in predtem je prišlo do zelo močnih napetosti, še zlasti potem, ko eh, je opozicija organizirala določene proteste in znova grozi, da se bo umaknila iz parlamenta in iz lokalnega sveta. Veleposlanik Seki in tudi veleposlanik Arvizo ZDA in predstavnik Wolfart, eh, ki predstavlja OVSE, uh, sedaj um, izvajajo diplomatske napore in govorijo z vodji obeh političnih strank in jih prosijo, naj se zdržijo pri svojih ukrepih oziroma odzivih. 23. maja je osrednja volilna komisija objavila rezultate glasovanja tudi v Tirani in gospod Baša je na podlagi tega štetja zmagal za 21 glasov. Vse politične stranke še vlagajo končne pritožbe in končno odločitev bo sprejel elektorski svet eh, prizivnega sodišča v Tirani. To pomeni, da volilni proces še vedno ni zaključen. Gospod predsedujoči, še nekaj osebnih pripomb bi dodal, če, če dovolite. Vsi vemo, da položaj v Albaniji že kar nekaj časa zaznamuje globoko politično nezaupanje in velika polarizacija politike v družbi. Visoka odeležba Albancev na teh volitvah kaže, da je ljudem mar za njihovo državo in za njihovo prihodnost te volitve bi morale pokazati politično zrelost albanskih vodi in njihovo zmožnost za izvedbo volitev, ki bi bile v skladu z visokimi mednarodnimi standardi. Žal, prav žal, pa moram reči, da je moj vtis ta, da je prišlo do poslabšanja volilne situacije. In iz tega je bilo znova razvidno, da obstajajo dolgo trajajoči problemi v albanski politiki in demokratičnih procesih v tej državi. Obstaja nezmožnost za politični dialog, nezmožni so najti konsens in se dogovoriti glede ključnih demokratičnih načel. Skrbi me, in bojim se, da volitve ne bodo pomagale Albancem preiti tega zastoja v Albaniji. In se vem, vem, da je ta pesimističen scenarij, ampak najslabše bi bilo, če bi se ta politični zastoj še nadaljeval. Vem, da zvenim uh, pesimistično, ampak najsrečnejši človek na svetu bi bil, če bi nadaljni dogodki pokazali, da se motim, kaj ti Albancem želim resnično vse dobro. Pravni del volitev vsekakor poraja nekaj vprašanj, vendar pa bodo ta vprašanja prepuščena strokovnjakom in tudi pristojnim ustanovam. Politična stabilnost oziroma nestabilnost te države pa bo v rokah političnih strank in političnih vodij. V tem položaju mi kot Evropski parlament lahko pomagamo, ampak samo tako, da govorimo v en glas. In ta glas mora biti koordiniran z Evropsko komisijo in svetom. In zavedati se moramo tudi interesa države in njihovi, njenih prebivalcev. Pripričan sem namreč, da si Albanci zaslužijo veliko več, kot trenutno imajo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Due, due. Dva poročevalca v senci imamo. Mikael Tremopoulos in kolega Čuntis. Ta dva sta se prijavila k besedi. Najprej gospod Tremopoulos. Dodali smo še gospoda Kasulidesa na seznam govornikov najprej gospod Termopolos, potem pa kolega Huntis. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem eden od opazovalcev, ki so se udeležili te misije, ki jo je organiziral Evropski parlament. Naš namen je bil spremljati lokalne volitve in Lahko sem primerjal to situacijo s situacijami v preteklosti, kajti od leta 1990 sem večkrat obiskal Albanijo. Takrat eh, bil sem prisoten tudi ob volitvah leta 1993. Dodal bi nekaj k opaskam našega predsednika oziroma vodje misije gospoda Kukana. Namreč imam nekaj specifičnih dodatnih informacij, kajti zadnji dan, ko smo bili skupaj, eh, ko smo obiskali volišče, sem izvedel še nekaj stvari. Moj sklep je, da bi morali v Albaniji biti priča dodatnim korakom, da bi presegli razpad oziroma ločnice iz preteklosti. Veliko vlogo še vedno imajo klani, družine, tako da bo potrebnega veliko napora, da bi to situacijo presegli in da bi prešli v resnično civilno in politično družbo. Upam, da se bo to kmalo zgodilo. Na podlagi svojih izkušenj eh, in na podlagi tega, kar smo lahko videli na terenu s gospodom Kukanom in s drugimi člani delegacije, bi dodal še nekaj informacij. Opazili smo nekaj plakatov, ki so pozivali državljane naj se izogibajo družinskemu glasovanju. Morda bi se to zdelo nekaj nenavadnega za državljane drugih držav Evropske unije, ampak praksa, ki smo jo opazili, je bila dejansko ta, da so tam razmere specifične. Uh, Pojasnili so nam, da naprimer oče, ki je vodja družine, zelo pogosto od, odide na volišče s tremi osebnimi izkaznicami in glasuje v imenu celotne družine. In to se je v preteklosti še bolj dogajalo. Volišča so bila oziroma volilna okrožja so bila mešana. In tudi volišča kar je pomenilo, da so ljudje lahko glasovali drug ob drugem sočasno. Torej, mož in žena sta lahko glasovala sočasno in drug drugemu povedala, kako bosta glasovala. Enako se je lahko zgodilo s sinom in hčerjo, ker so bila torej te volilne škatlice zelo blizu druga drugi, so ljud, lahko ljudje zelo dobro vplivali drug na drugega. Prav tako so bili na voliščih prepovedani mobilni telefoni, ampak opazali, opažali smo, da so ljudje mobilne telefone uporabljali bodi si zato, da so se pogovarjali ali pa zato, da so slikali uh, glasovalni listič. Potem, ko so slikali glasovalni listič, kajti. Um, vse stranke so bile navedene na istem lističu in uh, volilec je moral označiti skriščen, kate, za katero politično stranko glasuje. Torej, ko so označili skriščen svoj volilni listič, so ga slikali in ga pokazali uradniku na volišču ali pa uh, delodajalcu, tako da so s tem pokazali, za koga so glasovali. Prav tako so nam povedali in tudi na lasno oči smo videli ljudi, ki so imeli črnilo na uh, svojem prstu, ki ga ni bilo mogoče izbrisati. Kaj je to pomenilo? To, da ko so enkrat imeli to, to črnilo, niso mogli ponovno glasovati na drugem volišču. Ta, saj tako so nam to pojasnili. Ko smo šli na prvo volišče, smo videli, da so ljudje odhajali brez tega znaka na prstu. Prašali smo, kaj se dogaja, pa sem rekli, ja, pač črnila se ne vidi, ker je nevidno. Potem pa smo ugotovili, da so pač preprosto v praksi pozabili označiti prst s črnilom. Na drugem čr, um, volišču sem potem prosil, da moj prst označijo s črnilom, to so tudi storili in po desetih minutah uh, Eh, sem slino lahko to črnilo prav preprosto izbrisal. Torej, če sem resnično hotel, eh, če bi hotel, bi lahko potem se znova odlešil eh, volitev kot nekdo, uh, drug. Potem gospod Kukan je tudi zaprosil za črnilo, vendar se ni trudil, da bi ga zbrisal, tako da je potem črnilo dejansko stalo na njegovem prstu tisti dan. Posnel sem tudi nekaj fotografij, s katerimi vam lahko pokažem, kakšne izkušnje so bile in kaj smo videli v tej regiji, tako da boste morda razumeli tudi druge vidike. Politične sile v Albaniji si ne zaupajo. Vsak posameznik lahko izpodbija rezultate, politične stranke lahko izpodbijajo rezultate. Uh, In eh, zato bodo dobili tudi podporo, ko bodo izpodbijali rezultate. Postopek je zelo zapleten. Česa tako zapletenega še nisem videl v nobeni od držav Evropske unije in pravijo, da je postopek zapleten zato, da bi prišlo do preglednosti rezultatov. Čeprav menim, da problem ne teči v tem, mislim, da je problem v politični kulturi Albanije. Zato upam, da bo v bližnji prihodnosti mogoče opaziti korake, ki bodo pomenili, da bo ta država dejansko imela lahko eh, resnične evropske možnosti za prihodnost. Leta 1993 sem bil tudi sam v Albaniji, takrat so bila oba precej mlajša, ampak spremljala sva iste volitve. Kolega Huntis v imenu skupine GUE, on je poročevalec za Albanijo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστώ. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, želel bi se zahvaliti gospodu Kukanu in tudi gospodu Tremopolusu in tudi drugim kolegom, ki so zastopali Evropski parlament in spremljali nedavne volitve v Albaniji. Na podlagi te misije smo lahko ugotovili, kaj se dogaja, oziroma na podlagi njihovih opažanj smo lahko ugotovili, kaj se je tam dogajalo. In moja sklepa bi bila dva. Kot prvo, sistem je dober, torej govorili smo o predstavnikih Evropske unije, ki odhajajo na misije za spremljanje volitev v tretjih državah, da bi ugotovili, ali je proces objektiven. Kot smo videli, ima ta sistem misij določene omejitve. Gospod Kukan, gospod Tremopolus in drugi kolegi niso mogli um, dobiti celoten upogled v vse težave. Dobro je, da so bili na terenu, to je dobro za naš prestiž, vendar pri celotnem procesu so bile določene omejitve. Slišali smo tudi, da je prihajalo do kršitev volilnega zakona v Albaniji in to je en od eh, vidikov problema. Ampak kot smo videli kasneje, je nevarnost tečala v drugih korakih volilnega procesa. torej, proces je kar dolg, preden se pride do zanesljivih eh, in verodostojnih rezultatov. Seveda je to v rokah um, albanskih oblasti, ampak priporočal bi jim, da se ta volilni proces uh, poenostavi, kajti če se ta postopek ponavlja vsakeč, ko so volitve v Albaniji, si lahko predstavljate, da bodo te napetosti še ustrajale, kajti vsakeč znova se potem volilni rezultati, rezultati volitev izpodbijajo. Prav tako menim, da je treba storiti še veliko ko gre za demokratizacijo političnega življenja v Albaniji. Torej, politično življenje mora postati bolj demokratično. Če se to ne bo zgodilo, bo, bo za nas zelo težko si predstavljati prihodno članstvo Albanije v Evropski uniji. Mislim, gospod predsedujoči, da moramo sedaj počakati na dokončne rezultate volitev. Predlagal bi, da Evropski parlament in druge ustanove Evropske unije še naprej. Ohranjajo povabilo Albaniji za članstvo Evropske unije, skratka, da še vedno um, zatrjujemo in zagotavljamo Albaniji, da obstaja možnost članstva Evropske unije, vendar pa, da hkrati povemo, da bo to zahtevalo veliko napora. Uh, To morda ni preprosto, ampak morda bi morali glavnima političnima strankama povedati, da se morata spoštovati, da morata um, okrepiti politični dialog, zato da bi nekako iztrgali Albanijo iz trenutnega političnega položaja. Žal, lokalne volitve ne lajšajo politične krize. Prav nasprotno, verjetno so še dolile benzine na ogen, kot je eh, povedal gospod Kukan. Kot veste, prihodnost ni videti rožnata, eh, verjetno je na obzorju politična oziroma gospodarska kriza zaradi domačih gospodarskih problemov, ampak tudi zaradi tega, ker bo. Albanija pravzaprav tudi plačala račun za gospodarsko krizo v sosednjih državah, torej v Grči in v Italiji. In mislim, da bo to privedlo potem eh, konec koncev tudi v politično krizo, torej do eksplozivne mešanice. Zato bi bilo treba priti do politične rešitve, kako znižati te napetosti. Torej Albanijo moramo resnično pozvati naj to stori in seveda moramo pri tem tudi pomagati po naših najboljših močeh. To je največ, kar lahko storimo za pomoč Albancem. Grazie, la parola al collega. Hvala lepa. Bostinaru. First, I would like... Dragi kolegi, najprej bi se želel zahvaliti vsem za podporo in solidarnost, ki ste mi jo skazali, ko je napadel name, ko me je napadel predsednik parlamenta eh, Albanije. Uh, Eh, prejšnji teden sem dobil pismo predsednika Busaka, ki zavrača nespremljivo vedenje gospe Topali in na ta način je obranil parlament. Zahvalil bi se tudi predsedniku Buzaku za način, kako se je odzval in tudi za močno izjavo, kajti na ta način uh, smo pokazali, da je prestiž Evropskega parlamenta zelo pomemben. Če si pogledamo, kaj se dogaja v Albaniji, dragi kolegi in kolegice, najprej bi citiral mestno poročilo OVSE in tukaj bom omenil zgolj en stavek. 18. maja po volitvah Čeprav niso bila sprejeta končna odločitev, je osrednja volilna komisija začela odpirati šest volilnih skrinjic, eh, opredeljenih v zaprosilo in, zaštela, eh, in štela, začela šteti volilne lističe za mesto župana v Tirani. Pravna podlaga za odpiranje volilnih skrinic je bila po mnenju OVSE nejasna. Včeraj uh, je gospa Ashton podala zelo znano izjavo in tudi gospod komisar Füle in ta stavek sta nekako tudi ona povzela. Vendar pa moramo vedeti, da pravna trdnost odločitve volidne komisije, da šteje tako imenovane založene volidne lističe, predstavlja nekaj, kar nas more skrbeti. In če citiram strokovnjake Evropske unije, ki pričakujejo, da bo prizivni postopek pošten, pregleden in neodvisen, kot tudi popolnoma skladen z obstoječim pravnim okvirom. Zdaj vse vas vabim, da se spomnite, da zadnjič, ko so socialisti pozivali k odpiranju volilnih skrinic, da nam je gospod Beriša povedal, da je to nespremljivo in da ustava nasprotuje vsakršnemu odpiranju um, volilnih skrinic. Seveda smo to razlago sprejeli, vivla konstitucion in ustava je vsekakor temeljni zakonodajni akt vsake države. Ampak skratka, očitno zdaj ta, to načelo ne velja. Kot tretje, dejstvo oziroma vlada je sklenila, da bo da ne bo odprla vseh volilnih skrinic uh, na vseh voliščih v Tirani, ampak le nekaj, za katere so obstajale obtožbe, da bi tam lahko zmagala ena stranka. Tako da tudi tukaj vas prosim, da upoštevate dejstvo, da je to vrsten postopek brez primere. Zakaj? Na na enem volišču so našli več kot 200 volilnih lističev, več kot je bilo, glos, kot je bilo voljivcev. To se dogaja v Tirani. Kako je to mogoče? Potem so v isto volilno skrinico dali volilne listke za volje, volitve župana za tiranski svet in za tako imenovane manjše okrožne svete. Skratka, vsi ti volilni lističi so bili v eni sami uh, skrinjici brez kakršnekoli, kakršnega koli političnega razloga oziroma pravnega razloga. Zelo pozdravljam, zelo bistroumen komentar gospoda Kukana. Edino, kar lahko storimo zdaj, da bi se izognili večji krizi, in tukaj bom citiral politika iz Albanije, je to, da Albanija lahko zapade v državljansko vojno. Edino, kar lahko storimo zdaj v teh dramatičnih trenutkih, je, da govorimo v en glas skupaj z Evropsko komisijo in da zahtevamo, da vsaka odločitev mora biti taka, da se spoštujejo obstoječi pravni dokumenti, obstoječe pravne določbe, ustavne določbe in nič drugega. In če bomo podpirali eno stran brezpogojno, bomo s tem morda spodbudili drugo stran, da eskalira napetosti in potem lahko to privede do nasilja, če že ne do državljanske vojne. Najlepša hvala za to pozornost in najlepša hvala vsem, ki ste izkazali solidarnost, ne le meni, ampak tudi, ki ste neposredno posredovali to sporočilo tudi predsedniku Buseku. Hvala lepa, gospod Kasolidis, vi ste na vrsti. Yes, thank you, chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Očitno je, da obstaja v Albaniji velika polarizacija, hkrati pa, da dve večji politični skup stranki sta si dokaj blizu, zato šteje resnično vsak glas. Namesto, da bi govorili le o pristojnosti oziroma odgovornosti vsake od te strani, se sprašujem, ali ne obstaja neka odgovornost glede tudi na strani storitev, ki oziroma služb, ki zagotavljajo nasvete pri izvedbi volitev. Sprašujem se, za kako, da ni nobeden svetoval, da bi bili volilni lističi za volitve župana drugačne barve, kot lističi eh, za volitve občinskega sveta. Kako lahko je predsedujoči uradnik tam dovolil, da eden volilec v določeno volilno skrinjico vrže več kot en glas? Že s tem bi se lahko vse te napake preprečile. In tretje, in to je zelo pomembno za ta parlament, mislim, da ne bo služilo nobenemu namenu, če bomo mi tukaj sedaj zauzeli eh, funkcijo razsojanja, katera od strani ima prav. Če bomo to storili, bomo le prilili benzina na ogen in to vsekakor ne bo koristilo ne Albancem, ne prihodnosti države. Argumenti, zakaj na ta način ali na drug način, enk, zakaj enkrat se odpirajo volilne skrinjice, eh, drugič pa ne, naj o tem razsojajo pravosodni organi in upam, da vsaj pravosodni oziroma sodni sistem v Albaniji funkcionira, kajti sicer nima smisla, da govorimo o kandidaturi za članstvo Evropske unije in tako naprej. Grazie. Tannock, il collega Tannock. Hvala lepa, kolega Tenok. Hvala lepa. Slišal sem, poslušal sem zelo pozorno vse te uh, komentarje in ponovil bi stališče EKR namreč. Evropski parlament ne bi smel spremljati lokalnih volitev načeloma. Seveda spoštujem gospoda Kukana in to, tukaj je šlo za odločitev predsedstva, ampak mislim, da je bila ta odločitev napačna. In sprašujem se, kaj je ta misija sploh dosegla. Lokalne volitve bi morali spremljati bodi si odbor regij ali pa svet Evrope. Morali pa bi se mi omejevati na nacionalne uh, volitve, kajti smo nacionalni uh, politiki. Lokalne volitve potekajo posod v svetu, mi pa nismo lokalni lokalni, oziroma predstavniki lokalnega sveta. Ali smo s tem spodbudili reformo volilnega procesa, smo, smo omogočili večjo spravo med eh, obema stranema, mislim, da ne. Ali je sedaj Albanija više stoji, ko gre za njeno kandidaturo eh, za članstvo v Evropskem parlamentu, mislim, da tudi tukaj je odgovor ne. Veliko krat potujem v Makedonijo, ta konec tedna bom sodeloval v kampanji tam in spraš, sprašujejo me, zakaj splošna, splošne misije uh, v Makedonijo ta parlament ne bo poslal, poslali pa smo delegacijo, ki je opazovala lokalne volitve v Albaniji. Hvala lepa. Kolega Komocakos pa je zadnji govornik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam sem bil član skupine, ki je obiskala Albanijo. Albanijo smo zapustili 9. maja. Volišča so se takrat že zaprla oziroma so se zaprla že dan predtem. Danes, torej 15 dni zatem, pa imamo le neko bledo predstavo o tem, kakšni so rezultati. In očitno bodo ti rezultati končni, ampak trajalo je kar 15 dni, da so se glasovi prešteli. Gospe in gospodje, mislim, da že to dejstvo samo po sebi jasno kaže, kakšna je raven zrelosti volilnega procesa v Albaniji. In mislim, da ni nobene potrebe, da sedaj, sedaj spuščamo v podrobnosti, kot je rekel gospod Kasolides. Ne glede na to, kako ocenjujemo različne vidike volilnega procesa, je naš politični sklep lahko le eden. Namreč Albanija ni več neka demokracija v povojih. Kaj ti že več kot desetletje je demokracija in tega časovnega dejavnika ne moremo zanemariti, ko ocenjujemo dogodke. Dokaj jasno je, da način delovanja bistvenih demokratičnih uh, procesa v Albaniji ni ustrezen oziroma ni tekoč, če ga primerjamo z našimi standardi in merili. Tako da mislim, da nimamo uh, druge izbire, kot da to jasno izpostavimo. Kajti mislim, da bomo morali zelo pozorno spremljati politični položaj v tej državi v prihodnje. Obstaja veliko napetosti, obstajajo globoke lučnice in vse to bomo morali imeti vse čas pred očmi. Glede na to, kar je rekel gospod Tenok, torej ali bi morali biti tam sploh prisotni ali ne, ne obstaja dvoma o dejstvu, da bi morali biti tam, da si ustvarimo jasno sliko o tem, kako se položaj razvija v Albaniji. Kajti kot veste, Albanija prosi, da bi se začela pogajanja o članstvu za vstop v Evropsko unijo mislim da je evropski parlament sprejel pravo odločitev ko je sklenil da bo poslal opazovalce na področje kimare. V preteklosti so obstajala tam pomembna, pomembni, um, neso, pomembna nesoglasja, ki so tudi privedla do smrtnih žrtev. Dobro, tokrat ni bilo vloženih nobenih pritožb glede, eh, glede, glede volilnega procesa tam, kar je zelo spodbudno. Naj eh, sklenem eh, z vidikom, ki zelo skrbi ljudi, ko govorijo o Albaniji. Ko ljudje volijo na lokalnih volitvah, ne razumejo, zakaj je treba volilne lističe uh, prepeljati v neko centralno postajo, nek centralni urad na štetje in odgovor oblasti je, da raje nadzirajo položaj centralno, kajti če bi prišlo do lokalnega štetja glasov, je zelo težko preveriti, ali so se pojavili problemi. In že samo dejstvo, da so pojasnila taka, bi nas moralo skrbeti. Eh, Sklepne pripombe pa bo podal kolega Kukan. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Le nekaj stavkov. Zahvalil bi se kolegom, ki so sodelovali v tej kratki razpravi. Cenim oba kolega, ki sta bila člana misije, zahvaljujem se ima za dodatne informacije, ki sta jih eh, posredovala. Strinjam se z gospodom Kasolidisom, da ni prav, da bi mi sedaj tukaj razsojali in eh, tudi mi nismo strokovnjaki za volilni zakon v Albaniji. Obstajajo ustanove, ki lahko to delo veliko bolje in bolj kvalificirano opravijo. Podnovil pa bom to, kar sem že rekel. Mislim, da je treba podpreti idejo gospoda Kasolidesa, da če bomo sedaj sami mi se odeležili v te uh, razprtije, to vsekakor ne bo dobro. S tem bi lahko morda le še poglobili uh, kontroverze in uh, zelo pomembno je, da govorimo v en glas in da se uskladimo ni dvoma o tem, da ali je um, vlada se ustrezno pripravila na volitve. Obiskali smo ministrstvo za notranje zadeve in naš vtis na volilni dan, kot že rečeno, ni bil slab. Ampak ta, to še ne pomeni konec volitev v Albaniji. Takrat se šele začne proces um, štetja in potem pride do sprejetja rezultatov. In tukaj mislim, da bomo priča enakemu položaju uh, Eh, kot se je pojavil uh, po parlamentarnih volitvah junija 1999. Zato sem rekel, da je treba to zelo resno vzeti, kajti v zadnjem poročilu o napredku država ni dobila statusa kandidatke in če se bo ta kriza ta zastoj nadaljeval, potem bo to vsekakor pomenilo nekaj slabega za državo in za prebivalce Albanije, kot sem že rekel. In to je tisto, kar bi nas moralo najbolj skrbeti kar pa zadeva pripombe gospoda Tenaka. Odločitev, preden je bila odločitev o, o, o delegaciji sprejeta, je bila razprava, vendar uh, ni bilo soglasnega mnenja. Zato je prišlo do te odločitve. Enako uh, Eh, velja tudi za odločitev, da se v Makedonijo ne pošlje misija za opazovanje eh, parlamentarnih volitev. Morda bo resnično potrebna globoka razprava s pomočjo katere bi prišli do sklepov, ali se držimo predpisov in pravil, kakršna so zdaj, ali pa bi bilo morda tukaj vredno razmisliti o določenih izjemah glede na politični položaj v zadevni državi, kamor naj bi potovala neka delegacija. Hvala lepa. Kolegice in kolegi. Naslednja točka.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

Prosim, beseda je vaša. Bene, question time, per servizio. Torej, gre za čas za vprašanje Evropski službi za zonanje sodelovanje. Vprašanje gospoda Kaminskega, visoki predstavnici. Gre za Belorusijo. odgovora na svoje vprašanje ni dobil v roku šestih tednov in zato je gospod Kaminski zahteval, da je to vprašanje predmet našega sestanka. Torej sedaj predajam besedo gospodu Kaminskemu, da zastavi vprašanje in da potem lahko služba za zonanje sodelovanje odgovori. Prosim. Mikrofon, prosim. Dziękuję. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes je 50 dni, odkar sem zastavil vprašanje. 11. februarja je sodišče v Minsku novinarja gazete Viborče obsodil na 15 dni zapora. Povod je bilo udestovanje na shodu opozicije. 19. decembra v Minsku. Sodišče je odločilo, da je bil dejaven udeleženec teh demonstracij, čeprav je dejal, da je izvajal svoje novinarske dejavnosti. In to je potrdila tudi polska skupnost, je tudi dejaven član polske skupnosti v Belorusiji. In beloruske oblasti bodo skušali še podaljšati njegovo zaporno kazen. Je pa sedaj v zaporu že 50 dni. Zato torej v vprašanju, ki ga naslavljam komisiji, sprašujem o tem, ali visoka predstavnica pozna ta primer in kaj bo ukrepala. To je bila prvotno formulacijo mojega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Matisen iz službe za zonalne delovanje bo odgovoril na to vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu službe za zonalne delovanje naj povem, da je v odboru AFED tokrat prvič naslovljeno vprašanje na službo za zonanje delovanje. Zaenkrat se še nismo dogovorili o tem, kako bo izgledal čas za vprašanja v odboru AFET, ko boste zastavljali vprašanja službi za zunanje delovanje, vendar upam, da se bomo kmalo o tem dogovorili. Služba za zunanje delovanje je pripravljena ponuditi odgovor gospodu Kaminskemu. Nekaj časa bi vseeno rad porabil za to, da pojasnim postopek. Junija lani je Evropski parlament spremenil svoj notranji poslovnik, ki sedaj omogoča poslancem, da visoki predstavnici za skupno zvonanje varnostno politiko neposredno naslovijo vprašanje. To je člen 117, prvi odstavek. To pozdravljamo, kajti s tem se tudi odraža nov institucionalni okvir, ki ga opredeljuje Lizbonska pogodba. Vendar moram reči, da ne razumemo, zakaj pisna poslanska vprašanja naslavljate izključno svetu in komisiji. Govorim v imenu službe za zonanje delovanje, vendar je gospod Kaminski 1. marca zastavil vprašanje tudi svetu. Mi kot služba za zonanje delovanje smo se morali obrniti na svet, zato da smo izvedeli, kaj se je zgodilo. Odgovor, ki smo ga prejeli strani sveta, na katerega je bilo naslovljeno vprašanje, je da vsi odgovori na vprašanje, ki se uradno naslovijo na svet, čeprav gre samo za postopkovna vprašanja, mora odobriti svet na ravni ministrov. Kar zadeva vprašanja komisiji, ta lahko neposredno posredujete visoki predstavnici svet, vprašanj svetu pa ne. Niti ne more govoriti visoka predstavnica v imenu sveta, če naslavljate vprašanja na svet. Čeprav funkcija visoke predstavnice prinaša seboj večja pooblastila, kot jih ima svet zonanjih ministrov. To je tudi odgovor, zakaj nismo odgovorili na vaše vprašanje. Namreč takšno vprašanje bi morali v prihodnje nasloviti na visoko predstavnico. Tako boste tudi hitreje prejeli odgovor. To sem sedaj citiral. Spoštovani kolega je 28. aprila leto sprejel strani sveta odgovor na vprašanje, sedaj citiram, ker je to vprašanje naslovljeno na visoko predstavnico, svet poziva cenenega poslanca, da vprašanje naslovi neposredno na visoko predstavnico, kot to predeljuje tudi člen 117. prvi odstavek poslovnika Evropskega parlamenta. Mi smo stopili v stik z zadevnimi službami v parlamentu, zanimalo nas je, ali lahko poslanci naslavljajo vprašanja neposredno na visoko predstavnico. Informacije, ki smo jih prejeli in včeraj so bile tudi potrjene, pravijo, da vi poslanci ne morete neposredno naslavljati vprašanj na visoko predstavnico. Seboj imam tudi vzorec ki ga boste morali uporabiti pri prihodnjem naslavljanju vprašanja ne samo na svet in komisijo, temveč tudi na visoko predstavnico, podpredsednico komisije in mimo grede tudi na predsednika Evropskega sveta. Informacije, ki smo jih prejeli, pa kažejo, da ta sistem še ne deluje. Dokler ta sistem ni operativen, ne morete zastavljati vprašanj neposredno visoki predstavnici. Kolikor vem, gre za vprašanje tednov, Takrat naj bi se to razrešilo, tako da bi se lahko temu danes izognili. Vseeno bi rad tudi kaj vsebinskega povedal. Mi je žal, da sem se tako dolgo zadržal pri postopku, ampak poslanke in poslanci, vključno z gospodom Kaminskem, zagotovo vedo, kaj se je zgodilo. Ko smo ugotovili, da obstajajo težave v zvezi s tem, smo preučili vprašanje. Visoka predstavnica je odgovorila na vprašanje gospoda Kaminskega. Odgovor je bil poslan skupaj s pismom gospodu Kaminskemu in sicer včeraj. John Popovski, namestnik sekretarja, je to podpisal. Odgovor je precej obsežen S gospodom Kaminskem sem se pogovarjal, pravi, da pisma še ni prejel, lahko mu ga tudi danes izročim, lahko tudi preberem ta vsebinski del odgovora o Belorusiji, ki tudi odgovarja na prvotno vprašanje z 1. marca. Vendar je odgovor aktualiziran in upošteva tudi stanje izpred nekaj dneh. Če gospoda Kaminskega zanima, odgovor ga lahko preberem, lahko pa posredujem pismo vam. Kolega Kamenski. Gospod predsedujoči, vprašanje, o katerem danes govorimo, torej o Belorusiji, ne govorimo o postopkovnih vprašanjih, je tako zelo pomembno, da bi bilo dobro, če bi uradno slišali, kaj menijo cenjeni kolegi iz službe za zonanje delovanje, gospod Čovsen, ki je še vedno aretiran. Kakšno je vaše mnenje o Belorusiji? Tako da pozivam kolege iz Evropske službe za zonanje delovanje, da preberejo to pismo. Slišali ste torej željo kolega Kaminskega? Jaz sem gospod Kaminski in ravno kar sem povedal, kaj si želim. Se strinjam z vami. Govoriva pravzaprav o istem. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda bomo storili to, kar nas spoštovani član prosi. Bom prebral odgovor visoke predstavnice podpredsednice Cathy Ashton. Odgovor je bil posredovan tudi gospodu Kaminskemu. Visoka predstavnica se zahvaljuje spoštovanemu poslancu za to, da je spostavil zatiranje aktivistov in političnih nasprotnikov in predstavnikov civilne družbe v Belorusiji po volitvah 19. decembra lani. Andrej Proskobot, dopisnik Poljskega zjetveborske in aktivist neregistriranega združenja polskih delavcev je bil aretiran. 12. januarja so agenti beloruske varnostne službe pridržali gospoda Skopota v Grodno. Se upravičujem, če nisem pravilno izgovoril vsa ta imena, tako kot bi moral, in ga pripeljali pred sodišče v Minsku naslednji dan. Obsodili so ga na plačilo kazni 1,7 milijon 700 tisoč beloruskih rubljev, kar je 415 evrov. Minski tožilci so nasprotovali tej sodbi, kajti menili so, da je preblaga. Sredi februarja je Buktibaski okrožno sodišče v Minsku gospoda obsodilo na 15-dnevno zaporno kazen zaradi, citiram, sodelovanja pri nedovoljenih protestnih shodih, ki so bili organizirani po predsedniških volitvah 19. decembra. Kolega je poročal o teh volitvah za Viborsko gazeto, vodilni polski časopis. 10. marca je potem gospod prejel opozorilo strani toživstva, zato ker naj bi domnevno delal brez akreditacije za gazeto Viborsko. V opozorilu piše, da je akreditacija pri zunanjem ministrstvu Belorusije poteklo 24. februarja leta 2009, ampak on se tega ni držal, zato ker še vedno objavlja članke. 6. aprila ga, so ga potem pridržali v hodnik, ker je kršil pravila pogojnega izpusta in skladno s činom 368 kazanskega zakonika. Zaradi tega gospod tudi ni uspel sodelovati na videokonferenci z delegacijo Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo. Ta videokonferenca naj bi potekala 7. aprila v delegaciji EU v Minsku. Gospod Poskoput je torej pridržan v centru na hodna številka 1. Soproga je 5. maja lahko obiskala gospoda Poskupa, tako saj pravi njegov kolega. Gospod Poskoput naj bi sedaj tudi imel možnost prejemati in pošiljati korespondenco. Za enkrat ni bilo upravljeno še nobeno zaslišanje. 13. maja je gospod Poskoput bil uradno obtožen skladno s členom 368 kazanskega zakonika, zato ker je žalil predsednika. Obtožili so ga tudi skladno s, oziroma, s členom 367. Na podlagi teh členov lahko dobi tri oziroma štiriletno zaporno kazen. Namreč gospod Poskopot pa pravi, da se mu sedaj maščujejo zaradi njegove novinarske dejavnosti. Evropska delegacija v Minsku skrbno spremlja ta primer in tudi druge sorodne primere. 10. aprila je predstavnik visoke predstavnice Cathy Ashton izdal tudi poročilo o zatiranju neodvisnih medijev v Belorusiji. Citiram. Visoka predstavnica je resno zaskrbljena zaradi pridržanja gospoda Poskoputa, dopisnika polskega časnika Bona Gazeta, To je samo še en primer kršenja človekovih pravic v Belorusiji, odkar so potekale volitve 19. decembra 2010. Evropska unija strogo obsoja vsako nadlegovanje, aretiranje in ustrahovanje neodvisnih medijev v Belorusiji. Obsojamo tudi kršenje temeljnih človekovih pravic, kot je svoboda izražanja, svoboda združevanja in Svoboda medijev. Evropska unija poziva beloruske oblasti, da ne mudoma prekinjajo s preganjanjem neodvisnih novinarjev zaradi klevetanja ali sorodnih dejavnosti. Poleg tega pozivamo beloruske organe, da v celoti sodelujejo s predstavniki OVSE-ja za svobodo medijev. Konec citata. Kot verjetno veste, spoštovani poslanec Evropska unija zahtevala dostop do vseh oseb, ki so pridržane zaradi političnih razlogov. Poleg tega smo odločno obsodili zatiranje opozicije in civilne družbe v Belorusiji. Evropska unija bo izkoristila vse instrumente, ki jih ima na voljo. Predvsem bomo uporabili politični pritisk za to, da se izpustijo gospodarstvo gospoda Poskoputa in ostale politične pripornike. Situacija v Belorusiji je namreč težavna in zelo zaskrbljujoča. Gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice, to je uradni odgovor visoke predstavnice, ki smo ga tudi posredovali gospodu Kaminskemu. Spremljim dopisom ga bom posredoval tudi gospodu Popovskemu. To pismo je na voljo tudi v polščini. Kolega Kaminski, ste zadovoljni s prejetim odgovorom? Najlepša hvala, predsedujoči. Zadovoljen sem s tem odgovorom. Najlepša hvala za odgovor. To, kar ste povedali, je zelo pomembno in zagotovo bodo ta odgovor slišali tako v Belorusiji kot v, na Polskem. Polska je res zainteresirana za to vprašanje. Moram reči, da se je moje spoštovanje visoke predstavnice in službe za zunanje delovanje samo še povečano. Služba za zunanje delovanje ne pozablja na to, da, vrednot, da so vrednote tisto, kar nas povezuje, ne samo skupne pogodbe, da so naše vrednote tudi svoboda demokracije in svoboda govora. Vesel sem, da Evropska služba za zunanje delovanje aktivno branja vse te vrednote. Vi pa to priložnost izkoristi, gospod predsedujoči, če smem, zato, da vas pozovem, da tesno spremljate to, kateri uradniki iz Lukašenkovega režima aktivno sodelujejo pri zatiranjih voditeljev opozicije. Če je treba, bi morali se podaljšati črni seznam oseb, ki ne smejo vstopiti v Evropsko unijo. Na koncu pa bi izrazil samo še upanje, da so postopkovne težave, s katerimi se trenutno soočamo, samo posledica tega, da še ne vemo natanko, kako se lotiti lizbonske pogodbe in njenih določ. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Morda bi bilo smiselno razmisliti o tem, kako bi organizirali hitrejše in bolj učinkovito delovanje časa za vprašanje, zato da bi prejeli hitrejši odgovor strani naslovnikov. Mislim, da bi s tem tudi ugodili vsem zahtevam poslank in poslancev. Question time, čas za vprašanje, je mehanizem, ki ga poznajo v številnih državah, v številnih parlamentih. Ta sistem dobro deluje in bi ga morali posnemati tudi pri nas. Naslednja točka je točka 14. delegacija v Iraku je bila od 26. do 29. aprila. Šlo je za izredni obisk. Prvič je delegacija odpotovala v Irak, prej so ji odsvetovali podtja. Kacin, Stevenson in drugi so obiskali Bagdad in Erbil. Kolega Stevenson, boste vi povedali, kaj se je dogajalo med obiskom delegacije? Much, Hvala, gospod predsedujoči. Kot ste že sami povedali, šlo je za edinstveno priložnost. Delegacijo za odnose z Irakom smo oblikovali kot uradno delegacijo šele po zadnjih volitvah. Dvakrat predtem so nam zavrnili dostop do Irak, poteka zaradi varnostnih razlogov. Od, zaradi tega smo protestirali tudi v okviru konference predsednikov, zahvaljujoč temu odboru in zahvaljujoč konference predsednikov delegacij pa smo potem končno dobili dovoljenje za to, da odpotujemo v Irak. Srečali smo se s predstavniki na najvišji ravni. Edina oseba, s katero se nismo Srečali je ministerski predsednik Nuri Al-Maliki, ki je bil v času našega obiska v Južni Koreji. Vendar smo imeli možnost srečati se s predsednikom Talabanijem, s predsednikom Iraka torej, s predsednikom parlamenta Osama Jeffisom, z predstavnikom sveta, ki je pravzaprav edini delujoči del vlade, bom kasneje pojasnil. S tremi odbori smo se srečali iz tega predstavniškega sveta varova, varnost in obramba, odbor za človekove pravice in odbor za zonanje zadeve. Sličali smo se z dr. Mutlakom, namestnikom ministerskega predsednika, z gospodom Zaberjem, zonanim ministrom. Srečali smo se z generalnim sekretarjem oziroma s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja v Združenih narodih. On nas je tudi obiskal v našem odboru nedavno. Srečali smo se tudi z ameriškim veleposlanikom, gospodom Jeffreyjem. Služba za zunanje delovanje je organizirala ta celoten program. Tekom obiska nas je spremljal tudi polski veleposlanik v Iraku, Stanislav Šmolen. On nam je bil veliko pomoč med tem obiskom. Srečali smo se z Masudom Barzanjem v Erbilu. On je predsednik neodvisne regije Kurdistan dr. Kamal Karkuki, predsednik kurdskega parlamenta, se je tudi srečal z nami, dr. Barem Sale je še eden izmed oseb, s katerimi smo se sestali, z eh, Aedom Alavijem, predsednikom Al-Arakije smo se srečali, tudi z guvernerjem Erbila, Novadom Hadijem, Bišapom Bašarom. Z njimi vsemi smo se pogovarjali o situaciji, v kateri se nahaja krščanska manjšina, tudi z opozicijskimi predstavniki iz kurdskega dela smo se pogovarjali. Govorili smo o arabski pomladi. Na arabsko pomlad gledajo z zaskrbljenostjo, zelo resno spremljajo situacijo, celo bolj resno kot tu. Na to gledajo kot na enakovreden dogodek, kot je bil padec berlinskega zidu. Obstajajo pa določeni pomisleki, tudi v Siriji, kjer obstaja velika kurdska skupnost, kjer je tudi veliko kristjanov, da bodo bežali iz Sirije v Kurdistan in tam iskali zatočišče. Kurdistan je že preplavljen z begunci. V Kurdistanu ni na voljo dovolj šol, stanovanskih objektov, klinik. Škof Orton je rekel, da naj kolegom v Evropi povemo, naj ne pošiljajo denarja Kurdistanu zato, da bi gradil nove krščanske cerkve. Ne potrebujemo več cerkva, temveč potrebujemo bolnišnice, klinike, šole, stanovanske objekte, kamor bi lahko potem naselili na teh deset tisoč kurdskih obežnikov iz Sirije. Govorili smo tudi o političnih razmerah v Iraku vlada nacionalne enotnosti, ki je potrebovala 8 mesecev po volitvah, da se je vzpostavila. Na podlagi erbilskega sporazuma, ki vsebuje devet določb, sedaj deluje, vendar nobena od teh devetih določb iz erbilskega sporazuma še ni začela veljati, niti ena sama ne tri ključna ministrstva, ministrstvo za varnost, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za notranje zadeve. Ta tri ministrstva so ključni del erbilskega sporazuma, zato ker so ta ministrstva porazdelili med stranke velike koalicije. Še nikoli niso imela imenovanega ministra. Vsa tri ministrstva ostajajo v okviru urada ministerskega predsednika. Ministerski predsednik Nuri Al-Maliki ima res ogromno odgovornost v tem trenutku v Iraku. Nacionalni svet za strateške politike, ki naj bi ga vzpostavili in ki naj bi ga vodil Ajat Alawi iz Alarakija stranke, verjetno se spomnite, da je on dobil en sedež več kot Nuri al-Malikijeva dava stranka na teh volitvah. Čeprav je Nuri al-Maliki bil potem imenoval za ministerskega predsednika. Skratka, ta nacionalni svet za strateške politike je ključni del erbilskega sporazuma, vendar ni nikoli bil vzpostavljen. Številni politični voditelji, s katerimi smo se pogovarjali, so rekli, da pričakujejo še ene predčasne volitve, kajti trenutna vlada je v slepi ulici. Edini zakon, ki je bil sprejet v parlamentu, je bil zakon o proračunu vsi ostali zakonodajni akti enostavno zastanejo, ne morejo doseči nobenega napredka, zato ker vlada nacionalne enotnosti ne deluje tako, kot bi morala. Ne glede na vse to, pa lahko povem, da smo se pogovarjali tudi o gospodarskem položaju. Zaradi varnostnih razmer, ki so še vedno negotove v Bagdadu, tudi mi smo na lastni koži občutili, da je mesto zelo nevarno. 81 policistov je bilo napadenih v tistih 16 dneh pred našim prihodom. Videli smo, kakšne so lukne v cestah pred kontrolnimi točkami. Videli smo prizorišča, kjer je teden pred našim prihodom prišlo do množičnih eksplozij, ko je umrlo ogromno ljudi. Skratka, ogromno napadov, ogromno obojev, raketnih napadov se še vedno dogaja v mestu. Dobava elektrike je omejena v mestih, kot je Bagdad. Včasih imajo na voljo samo 6 ur elektrike na dan. Poleti se temperatura dviguje do 50 stopinj Celzija. Muslimanska skupnost ne sme piti ali jesti, zaradi ramadana. Takšne razmere so ogrožujoče brez ustreznih klimatskih naprav. To potem spodbuja tudi nasilje. Vse več je tudi proizvodnje nafte in plina, s tem naj bi okrepili svoje gospodarstvo. V Kurdistanu smo bili priča temu, da imajo ogromno gospodarsko rast v Kurdistanu, deset odstotno kajti gospodarska situacija je tam veliko boljša. Kurdistan je relativno varen del Iraka. Eno od ključnih vprašanj, ki smo jih izpostavili na vsakem sestanku, pa je bilo povezano z našimi resnimi pomisleki nad uboj v Mašraku 8. aprila. 55 neoboroženih civilistov so iraške sile ubile, 300 oseb je bilo ranjenih, nekateri celo kritični. Kamp Ashraf je še vedno obkoljen. Vsi, ki so bili hudo ranjeni, še vedno niso prejeli ustrezne zdravniške oskrbe. Predstavnik Združenih narodov je rekel, da je edina možna rešitev ponovna naselitev. teh 3400 civilistov iz Ašrafa izven Iraka. Vendar ste vi tisti rekel, ki morate prepričati organizacijo MEK, torej organizacijo Mujahedinov, da je to prava rešitev. Pa ne samo v kampu Ashrafu, temveč tudi v Parizu. Ko sem se vrnil iz Iraka, sem nemudoma odpotoval v Parizu. Pet ur sem se pogovarjal z vodilnimi MEK-ja v Parizu. Prepričal sem jih, da sprejmejo možnost, ki jo je podprla tudi naša delegacija za odnose z Irakom. O tem smo govorili tudi na tiskovni konferenci v zadnjem zasedanju v Strasburu, baronica Ashton in 27 ministrov v Evropski uniji so to podprli. Gre za to, da bi teh 3400 prebivalcev v kampu Ashraf naselili v katerikoli od 27 držav članic, kjer imajo te osebe poznane sorodnike, tudi v ZDA, Kanado, Norveško, Švico, Avstralijo, v vse države, ki bi bile pripravljene pomagati rešiti to vprašanje. Želimo se izogniti dodatnemu prelivanju krvi, dodatnim masakrom. Iračani so zelo jasno povedali, da si želijo razrešiti to situacijo do konca leta. Smo pa postavili strok predpogoje. Pogovarjali smo se tudi z evropskimi veleposlaniki v Iraku. Rekli so, da ne sme vse skupaj izgledati, kot da nagrajujemo iraške oblasti za ta masakar, s tem, ko bomo omaknili vse te osebe iz Iraka. To je seveda tudi cilj iraških oblasti v vsakem primeru. Predpogoj, ki smo ga postavili zelo jasno, je, da morajo najprej iraške oblasti umakniti vojaško prisotnost iz kampa Ašraf, odpraviti morajo zasedo kampa, neodvisni novinari in opazovalci morajo imeti možnost vstopiti v ta kamp, v to taborišče. Ponuditi jim moramo ustrezno zdravniško oskrbo, predvsem pa bi morali zagotoviti neodvisno mednarodno preiskavo obojev, ki so se zgodili 8. aprila. Samo če bodo izpolnjeni ti predpogoji, bomo verjeli, da so se dejansko pripravljeni z nami pogajati o tem, kako bi jim lahko pomagali razrešiti to situacijo tudi dolgoročno gledano. Svet za zunanje ministre je zasedal v ponedeljek, govorili so o kempu Ashraf. Visoka predstavnica je to vprašanje izpostavila, še enkrat smo vložili protest pri iraški vladi zaradi teh pobojev. Stvari torej se premikajo naprej. Upam, da bomo dobili podporo za to, da dokončno razrešimo to situacijo, da ne bomo priča še enemu masakru. Predlagali smo, da se oblikuje skupna preiskovalna konferenca, sodelujemo s prihajajočim polskim predsedstvom. 6. in 7. decembra letos naj bi skupaj s komisijo, svetom, parlamentom in polskim predsedstvom organizirali konferenco, na kateri bi obravnavali vprašanje olja oziroma nafte in plina v Iraku, kolikšen potencial imajo, želimo pročiti tudi možnosti, kako bi se lahko Evropska unija lahko bolj vključila v naložbe, kako bi lahko oblikovala poslovne priložnosti v tej državi. Obravnavamo tudi kmetijski sektor, finančne storitve. Komisija je zelo navdušena temi zamislimi, polsko predsedstvo pa je tudi že povedalo, da bodo v času predsedovanja prednostno obravnavali to vprašanje. To so torej glavni rezultati našega obiska. Na koncu, gospod predsedujoči, smo podpisali še skupno deklaracijo, v kateri smo se zauzeli za to, da se čim hitreje začne izvajati sporazum o sodelovanju z Irakom, ki je bil podpisan lani. V okviru tega sporazuma bi morali obravnavati socialno vprašanje človekove pravice, izobraževanje, enakopravnost spolov, vprašanja žensk in tako naprej. Vse skupaj je bilo zelo koristno, imeli smo, kot rečeno, cel niz srečanj. Upam, da bodo vsi tisti, s katerimi smo se srečali v Iraku, kmalo lahko pripotovali tudi v Brusel. Ministr za energetiko iz Iraka bo v četrtek in petek pripotoval v Brusel, kjer se bo srečal z ministrom za energijo gospodom Oettingerjem. Gospod predsedujoči, moram se zahvaliti tudi vašemu odboru, da ste mi dali priložnost, da vam predstavim to temo. Nažalost ste me označili kot tistega, ki je sopredsedoval oziroma ki bo sopredsedoval zasedanju danes popovdne, ko bomo govorili o socialnih vprašanjih v Iraku. Nažalost, danes popovdne že sopredsedujem še eni razpravi in z obžalovanjem vam sporočam, da danes popovdne ne bom uspel sopredsedovati. Hvala lepa, mi je žal, da se je to zgodilo, ampak nisem vedel, da je situacija takšna, kot je. Se bomo pač popovdne prilagodili. Gospod Mauro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom ponavljal stvari, ki jih je že povedal kolega Stevenson. Par pripomb bi rad podal v zvezi s tem, kar je kolega povedal. Začel pa bi s temeljnim načelom, ki ga bom kasneje še povzel, tudi danes popovdne. Paradoks v Iraku je sledeč. V Iraku se umira zato, ker si želijo živeti. Umirajo tiste osebe, ki se ne odrekajo pravici do dela, ki se ne odrekajo temu, da bi tudi same prispevale k razvoju in k demokraciji v tej državi. Protislavno je tudi stališče naših institucij glede tega, kaj se dogaja v Iraku. Naj navedem nekaj primerov, ki sem jih navedel že med razpravo ki je potekala s komisarko Ashton na skupni razpravi na plenarnem zasedanju. Mi menimo, da je trenutna struktura Evropske unije neprimerna. To, kako nas Evropska unija zastopa v Iraku, ni pravi način. Uh, Osebe, ki nas zastopajo, so zagotovo primerne, usposobljene, osredotočajo se na svoje delo, vendar govorimo o dveh osebah, ki se jima bo pridružila sedaj še veleposlanica Hibaškova. Te tri osebe delujejo znotraj britanske utrdbe, kar pomeni, da dajejo vtis, da je Evropska unija odvisna od ene od vele sil, ki je v zadnjih let delala tudi na tem, da se situacija v Iraku stabilizira. Gospa Hibaškova bo torej skupaj še z dvema osebama delovala v Iraku. Bi pa rad podaril, da to vrstno zastopanje ni primerno. Evropska unija na Bahamih deluje s sedmimi osebami. Sedem oseb zastopa Evropsko unijo na Bahamih. Tako da je ta situacija protislovna. 40 milijonov prebivalcev v državi, ki ima kulturn, zgodovinski in še kakšen pomen, bi morala biti obravnavana strani Evropske unije bolj resno. Evropska unija v tem trenutku ne odraža na ustrezen način svoje zunanje politike. Mislim, da je vsaj glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo v tej državi, za stopstvo Evropske unije v tej državi premajhno. Poleg tega premalo vlagamo v odnose s to državo. Še par besed o kampu Ašraf. Če dodam k temu, kar je dodal oziroma kar je povedal gospod Stevenson, še par besed. V ponedeljek je potekal svet zunanih ministrov. Informacije, ki smo jih prejeli v zvezi s tem svetom, me nekoliko skrbijo, kajti nisem zadovoljen sklepi, do katerih so prišli. Strinjamo se, da je humanitarna situacija v kampu Ašraf grozljiva. Vprašanje pa je, kdo jo bo razrešil, Irak ali Iran. Mislim pa, da to ni primerna rešitev sam zavestno sedaj to izpostavljam. Upam, da jutri ne bo nihče trdil, da ni ničesar videl ali slišal. Teh 3000 oseb zavestno izpostavljamo tveganju, zato ker nismo pripravljeni prevzeti zelo natanko opredeljenih odgovornosti. Seveda bi delovanje potekalo izključno znotraj humanitarnega okvira, ne znotraj političnega okvira. Na mestu samem v kampu smo videli, kako zapletena je politična situacija. Tako v stikih z ameriškim veleposlanikom, kot v stikih s predstavniki v iranskem parlamentu smo ugotovili, da so razmere v kampu Aša res zapletene. Potem je pa tu še vprašanje manjšin. V tem področju je stabilnost močno ogrožena, zato je to vprašanje zelo pomembno. S kolegom Stevensonom in ostalimi smo se v Erbilu srečali tudi s katoliškim škofom, Kalde, ki deluje v tem območju. On nam je predstavil nek vidik, ki se je kasneje še enkrat izpostavil in ki se meni zdi pomemben. Namreč, kaj se dogaja s kristjani, ki bežijo iz Iraka v Sirijo in Jordanijo? Pozorni moramo biti na to, kar se dogaja v Siriji. Namreč lahko bi se zgodilo, da se bomo znašli v težavah, ker se bodo te osebe prehitro vrnile nazaj v državo, prav zaradi grozljivih dogodkov v Siriji. Kar pomeni, da bi se lahko znašli še z eno humanitarno krizo, ki se bo v veliki meri odražala v Kurdistanu, kajti Kurdistan je edino območje v državi, ki bi bilo pripravljeno sprejeti vse te osebe. Zato se nam je zdelo zelo pomembno med razpravami, ki so potekale z vodilnimi kurdi, da kot cilj opredelimo veliko večjo prisotnost evropskih institucij v Erbilu. Torej, sedaj se pogovarjamo o možnosti, da bi v Erbilu imeli evropsko predstavništvo. S tem bi veliko lažje prevzeli odgovornost in delovali v tej regiji. Še nekaj bi rad dodal. Nekaj, kar se nanaša na srečanja, ki so potekala v Bagdadu. Trenutno vlada velika politična zmeda. vidimo, v kakšnih razmerah deluje Malikijeva vlada. Kateri je ključni problem? Ta politična neodločnost še dodatno poslabšuje problem varnosti. Gre za isto stvar, kot če bi skača sama sebe grizla v rep. Če ne bomo dosegli jasnega rezultata, potem se bodo te splošne težave še poslabšale. Vlada nima zadostne legitimnosti, kar še slabša varnostno situacijo. Položaj je zelo resen, situacija je napeta, zato bi se morala tudi Evropska unija oglasiti v zvezi s tem. Tako da mi dovolite, da na koncu tega potopisnega opisa obiska v Iraku izrazim še željo upam, da bo visoka predstavnica Kathy Ashton čim hitreje v Iraku imela stalnega predstavnika. Upam tudi, da bodo čim hitreje sprejeti tudi ustrezni ukrepi, ki bodo seveda izvajani v okviru skupne strategije. Hvala. Inform, uh, hvala lepa. Torej, da ste nas obvestili o teh vidikih. Tenok, potem pa Kelem. Hvala lepa, predsednik. Vse, kar sem želel povedati, je Stevenson že omenil in tudi kolega Mauro, tako da ni potrebno dodati nič, razen povdariti vprašanja neostreznosti števila osebja in virov, ki ga ima ambasadorka Jana Hibaškova v Bagdadu. Samo štiri člane osebe ima za te velikanske izzive na humanitarnem in varnostnem področju vprašanje varno, var, varnosti manjšin in tako dalje. Torej rad bi, da posredujete to EEEAS in Catherine Ashton. Vemo, da je proračun omejen, Irak pa je vseeno prednostna naloga in štirje člani oseba, to je resnično premalo. Hvala lepa. Kiram. Uh. Hvala lepa. Naj čestitam kolego Stevensonu za zelo realistično rešitev za to dolgotrajočo človeško tragedijo v taborišču Ašaf. To bi morali videti kot testni primer za porajajočo se iraško demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. To je še bolj pomembno zato, ker so taboriščniki v Ašrafu razvili odlične odnose s sedmskim prebivalstvom, učijo se arabsko in aktivno jih sosedi podpirajo. Imamo pa dve uradni stališče Evropskega parlamenta od aprila 2009 v podporo integriteti in podporo tem iranskim opozicijskim osebam. Zadovoljen sem, da je Ashton predstavila to temo. Lahko pa bi to storila že veliko prej in potem bi bilo možno se izogniti tej tragediji. Prav tako se strinjam s pomisleki kolega Maura glede drugih mašin, kot so kristjani. Popolnoma podpiram zamisel, da bi EU morala imeti bolj prisotno udeležbo v Iraku. Irak je velik potencial in če želimo biti globalni dejavnik, potem potrebujemo več finančnih sredstev in večje osredotočanje na ta področja. Prav tako obstaja jasna potreba potem, da bi predstavništvo EU bilo nazočo tudi v severnem Iraku, naprimer v Erbilu. Hvala lepa, gospod Stevenson, prosim. Hvala lepa, predsednik, in hvala lepa vsem kolegom, ki so sodelovali v razpravi naj še prav posebno podprem pripombe gospoda Maura. Njegova deležba v Iraku v imenu tega odbora je bila v veliko pomoč. Njegove pripombe, ki jih je povzel tudi Tenok in tudi gospod Kenam, grede ustreznosti na vzočnosti EU, je ključnega pomena in vedno znova smo povdarjali, da je ključnega pomena, da Ashton obišče Irak. Obiskala je veliko sosednjih držav, mora pa obiskati tudi Irak in si sama ogledati, kako nezadostno število osebja imamo v Iraku. Kar se razmer v Ašrafu tiče, ameriški veleposlanik je nekoliko zmedel zadeve ko je predlagal, da bi teh 3400 ljudi preselili v nekdanjo ameriško vojaško bazo. Begunci v Ašrafu so zavrnili to možnost in so dali, da če morajo umreti, potem naj umrejo kar v Ašrafu in nekjerkoli druge. Dejstvo, da je Iran, ki si že leta želi uničiti taborišče v Ašrafu in pritiska na iraško oblast, da naj pomagajo pri tem cilju. Samo dejstvo, da so zavrnili našo možnost ponovno naselitve teh 3400 oseb izven Iraka, kaže na nekaj. In sedaj sprejemajo možnost eh, naselitve, ponovno naselitve znotraj Iraka. To kaže na to, da je to nevarna potencijalna možnost, ki bi lahko vodila do množičnega masakra. Tega ne smemo dopustiti, to zamisel, te zamisli ne smemo podpreti in podpreti moramo samo našo zamisel in tudi ašrafčani so to sprejeli. Tako da sem hvaležen za podporo Maura in ostalih glede tega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da bomo 15. nadaljevali s to temo. Šlo bo za socialne, gospodarske in politične izzive v Iraku. To bo javna predstavitev. Potem pa bo prišel k nam komisar File, ki nam bo predstavil zaključke sveta, sklepe sveta. Prav tako pa bo predstavil skoraj končno stališče o evropski sosedski politiki. Upam, da se torej vidimo ob 15 bolj množično kot sedaj. Hvala lepa.